prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer je to prenova akcijskega načrta evropske unije za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju. Tora. najprej bom dal besedo avtorici vprašanja, gospe Lindi McGavin. Te pet minut imate na voljo. Ja? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisar Stiljanidis, svet, gospe in gospodje. Žal, tako pozno vendarle razpravljamo o zelo pomembni temi. Upam, da se s tem vsi strinjate. Danes smo želeli opraviti to razpravo, danes večer, zato ker želimo od komisije in držav članic slišati, da bodo resnično naredile in upoštevale spremembe na področju politike enakopravnosti spolo. <clears throat> To mora postati naše vsakodnevno delo, ne pa samo eh, besedičenje institucij. Ocena Evropske komisije zadnjega programa pravi takole, citiram, rezultati so bili nekoliko eh, negotovi in neustrezno dokumentirani. Bolj so bili rezultat eh, zavezanosti posameznikov kot organizacij. Konec citata. Torej, stvari je treba spremeniti. Ampak, žal moram negativno začeti današnjo svojo intervencijo v resoluciji od eh, komisije zahtevamo, da sprejme sporočilo o novem akcijskem načrtu, kjer bo povdarjala potrebne spremembe in kjer bo povdarjala, da je enakost spolov izjemno pomembna in da je to ena od glavnih eh, silnic naše politike. Eh, ustrajamo na sporočilu, kajti slišali smo govorice, nažalost so se pokazale kot resnične, namreč da ne bo šlo za sporočilo komisije, temveč samo za delovni dokument služb komisije. V našem odboru smo ustrajali na tem, da komisija vendarle sprejme sporočilo. Slišala sem komisijo, češ, da ne želi dodajati novega sporočila vsem ostalim češ da je status eh, dokumenta, ki ga pripravljajo službe, eh, strokovne službe komisije, pravzaprav enako kot sporočilo komisije. Veste, kaj se je dogodilo z zadnjim sporočilom in zato ustrajamo, da mora tukaj komisija resno zastaviti svoje delo. Ocena pravi, da je ta politika vključena tako v službo za zunanje delovanje, kot tudi v delo delegacij Evropske unije v različnih državah. Če bi šlo za, za sporočilo, bi vsi komisarji, celotni kolegi morali sprejeti leteo in to bi bila jas, bilo jasno sporočilo našim delegacijam po svetu, da gre za resno zamišljeno politiko se strani komisije in ne samo za uh, dokument uh, strokovnih služb komisije. Torej, začetek je bolj uh, beden. Ampak dobro, smo tukaj in komisar Timmermans nam je rekel, da je feminist in da odločno podpira novi okvir. Upam, da je isto velja tudi za vas, gospod eh, komisar Stiljanides in tudi za uh, predsedstvo sveta. Torej, kaj sedaj hočemo? Hočemo novo politiko, ki bo podprta s finančnimi veri. Hočemo, da postane enakost spolov eh, ena od temeljnih dejavnosti naših delegacij po svetu. Hočemo, da je to tudi del eh, dialoga o človekovih pravicah s tretjimi državami. Hočemo akcijski načrt za izobraževanje, ko gre za, eh, ko gre za odpravljanje diskriminacije pri plačilu hočemo ukrepanje na področju zdravja mater, hočemo uh, ukrepe na področju reproduktivnih pravic žensk in tako naprej. Torej, komisar, kaj bi želela slišati od vas? Nekaj o tem, kako načrtujete finančna sredstva in kako boste konkretno delali na podlagu tega akcijskega načrta oziroma okvira, kot vi to imenujete in mislim, da je to treba postaviti v širši okvir doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Peti cilj je zagotoviti enakost spolov in uh, ustrezno varstvo um, žensk in uh, deklet. Mnogi pravijo, da potrebujemo nove kazalnike za to področje, kot da gre za nekaj novega. Pravijo, potrebujemo agregirane podatke. Če ne bomo vedeli, kaj se dogaja z našimi ženskami in dekleti, ne bomo vedeli, kaj, kje smo uspeli in kje ne. In eh, moramo zagotoviti, da bodo v državah v razvoju ženske in deklice občutile, da se stvari spreminjajo. Torej, v zvezi s tem akcijskim načrtom je treba ustrezno ukrepati. Hvala. Najlepša hvala. Gospa poročevalka. Evropski svet, v imenu Evropskega sveta, minister Šmit. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, gospa, moram vam nekaj priznati. Tudi jaz sem feminist. Kajti imel sem priložnost, da sem se v prejšnjem življenju ukvarjal z razvojnim sodelovanjem. In prepričal sem se, da razvoj gre preko žensk in preko izobraževanja in vključevanja žensk. In eh, prihodnje razvoja so ženske. Enakost med moškimi in ženskami je v samem srcu evropskih vrednot, to je tudi del eh, pravnega reda Evropske unije. Evropska unija in države članice so glavni akterji pri zaščiti in izvajanju pravic žensk in te eh, branijo tudi v zunanih odnosih. Leto 2015 je pomembno leto, kajti to je leto, ko je bil sprejet eh, razvojni program za obdobje po leto 2015, to je pa eh, tudi leto, ko prezujemo 15. obletnico konvencije 1335 in pa 20. obletnico sprejema Eh, izjave in akcijskega načrta iz Pekinga. In eh, države članice eh, morajo delati na tem prioritarnem dosejo. V drugem poletju se Luksemburško predsedstvo še naprej ukvarja z delom, ki ga je svet že začel na, podlo, na področju enakosti spolov dela na podlagi sklepov iz zadnjega maja, ki se nanaša na enakost žensk in predsedstvo bo poskrbelo, da bodo ta vprašanja enakosti spolov ostala med prioritetami EU in da bodo države članice eh, le to upoštevale na vseh področjih. V vseh instancah sveta sodelujemo z državami članicami, tudi službo za zunanje delovanje da bi oblikovali novi akcijski načrt za enakost moških in žensk. Na globalni ravni pa je bilo veliko narejenega, dosežen je bil napredek na področju enakosti med spoloma in pa emancipacije žensk in deklic. Dostop deklic do primarnega šolstva se je zelo izboljšal v zadnjih letih. Uh, potem gospodarsko osamosvajanje žensk je vedno eh, bolj prisotno, vedno več žensk ima dostop do eh, zdravstvenih storitev in modernih metod kontracepcije in smrtnost se je zelo znižala. Moramo pa ugotoviti, da ta napredek ni tako hiter, kakor bi si ga želeli in eh, da so velike razlike med regijami in državami. Včasih so razlike tudi znotraj ene same države. Vsak dan posod po svetu so pravice žensk in deklic kršene. Njihov eh, dostop do izobraževanja je oviran, dostop do delovnega mesta. Potem eh, Eh, še vedno obstajajo neenakosti pri plačilu za enako delo, potem nasilje eh, v družini, spolno izkoriščanje, pohabljanje spolnih organov. To je veliko primerov, ki vsi kažejo na to, kako zelo pomembno je, da Evropska unija ne popusti eh, pri svojem delu, ampak mora še okrepiti svoje napore. Novi akcijski načrt, ki ga je nedavno predstavila komisija, predstavlja očukovito orodje za Eh, spodbujanje pravic žensk in deklic in mora tudi omogočiti boljši položaj tistih žensk in deklic, ki so še vedno žrtve diskriminacije. Eh, pozdravljamo tudi eh, obveznost poroč, poročanja o izvajanju akcijskega načrta. Potem je tu še drugi inovativni pristop. Institutional cultural shift. Ta je predviden v dokumentu, ki zahteva od delegacij EU tako na sedežu kot na terenu, da vključujejo oba spola avtomatično enakopravno v vseh sektorjih. In v naslednjih eh, dneh in tednih bomo še naprej aktivno delali znotraj sveta na tem dosjeju. Eh, spol in razvoj bo točka, ki bo na dnevnem redu sveta za zunanje zadeve. Na tem svetu bodo sodelovali tudi razvojni ministri in ta svet bo 26. oktober. Ta svet bo sprejel sklepe in nov akcijski načrt za enakost med moškimi in ženskami. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, Evropska unija in države članice moramo ostati v prvih eh, vrstah za. Eh, v boju za enakost eh, med moškimi in ženskami in zagotavljam vam, da bo za to svet naredil vse. Hvala, Hvala gospod minister v imenu komisije, gospod Stiljanides. Hvala, predsedujoči, poslanke in poslanci. Tukaj sem v imenu svojega kolega Nevena Mimice. Draga Linda McEwen, upam, da vas bom pomiril, da bom uspel odgovoriti mm, v imenu komisije na vaša vprašanja. Glede na zamude pri zagotavljanju enakosti spolov po svetu, Evropska unija želi sprejeti ukrepe, ki bo, bodo podprti z bolj namenski, več namenskih sredstev in več znanja, vključiti to v zunanjo politiko in v vse ukrepe sodelovanja in razvoja. To počenjamo glede na pred nedavnim sprejete nove uh, cilje trajnostnega razvoja. To je natančno tisto, kar službe uh, Evropske komisije, zlasti služba za zunanje delovanje, imajo v mislih, ko postavljajo enakost spolov in eh, omogočanje več vpliva eh, ženskam v novo eh, finančno perspektivo do leta 2020. Vsebinsko gledano je ta cilj bolj ambiciozen bolje usmerjen na rezultate, kakor sedanji akcijski načrt na področju razvoja, ki bo kmalo prenehal veljati. Gre za novo vizijo, ki se odraža v tematskem in geografskem pokrivanju. Gre za zunanje politike med severom in jugom, gre tudi za naše trgovinske politike. To bo veljalo tudi v partnerskih državah, vključno v situacijah, ki so posebej zahtevne. Osredotočili se bomo na ženske in deklice, zlasti boj proti vsem oblikam diskriminacije, tako da bodo imele enak dostop do naravnih in gospodarskih virov da jim bomo omogočili eh, sodelovanje v političnem in družbenem življenju. Naj povdarim naslednje. Ambicioznost in odločenost eh, tega novega okvira ne, se ne zmanjša s tem, da gre za strokovni dokument službe Evropske komisije. Gre za pozitivni uh, korak naprej, ko bodo službe komisije in služba za zunanje delovanje skupno, usklejeno in strateško delovale, tako da postane vprašanje boja za eh, pravice ženske v del vsakodnevnega življenja. Naš novi pristop bomo k malu potrdili na podlagi ustreznih skrepov sveta. Tukaj bo šlo za resnično usklajen in verodostojen napor Evropske unije. Evropski parlament vabim, da se pridruži temu skupnemu naporu, tako da bomo lahko maksimirali rezultate in naš učinek na terenu. Prepričan sem, da moramo začeti spreminjati stvari doma. Premik institucionalne, v institucionalni kulturi, tudi z ustreznim vodenjem v vseh evropskih eh, inštitucijah in državah članicah je bistvenega pomena, če hočemo imeti bolj učinkovito izvajanje politik. Lahko vam zagotovim, da bomo ustrezne finančne in človeške vere eh, kot tudi strokovno znanje zagotovili za to. Naprimer, posebno podporo bomo zagotovili ljudem, ki delajo v evropskih delegacijah in sicer s posebnimi oblikami usposabljena. Komisija je tudi kvantificirala svoje zaveze. Inštrument razvojnega sodelovanja že sedaj zagotavlja okoli 100 milijonov evrov za ukrepe, ki so namenjeni okrepiti enakosti spolov. Še več pa bomo namenili različnim programom za različne druge sektorje in prioritete, kot naprimer kmetijstvo, energetika, pravosodje in migracije. Vendar bomo pri tem vedno upoštevali uh, perspektivo ženskih in deklic. Tudi struktura za poročanje in spremljanje bo okrepljena, zato da bomo lahko vedeli, kdo je na vsaki ravni odgovoren za izvanje in doseganje rezultatov. Na koncu naj vam zagotovim še enkrat, da je komisija odločena učinkovito izvajati ta okvir za enakost spolov in da bo naredila vse potrebne spremembe. Upamo, da nas bo pri tem podporil tudi Evropski parlament. Sam sem prepričan, da bo parlament podporil to pobudo komisije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj predstavniki političnih skupin kot prvi v imenu ALS bo spregovoril Davor Ivo Stier. Minuto in pol imate na voljo. Hvala, predsedujoči. Predvsem bi želel čestitati poročevalki Lindy McEwan in pozdraviti resolucijo, ko gre za prenovo akcijskega načrta, ki smo jo podprli tudi v našem odboru za razvoj Evropskega parlamenta s nekaj številkami naj ilustriram, zakaj je to pomembno uh, vprašanje in zakaj bi po, bilo potrebno sporočilo Evropske komisije. Vsake, vsako leto 14 milijonov deklice mora se prisilno poročiti, 63 milijonov jih ne hodi redno v šolo. Obstaja cela vrsta držav in področji, kjer ženskam onemogočajo enake pravice. V nekaterih državah gre za selektivne splave, ko, ko je a, eh, pričakovati, da se bo rodila deklica. Takšen način delovanja je nespremljiv, kajti vsaka naložba v žensko in deklico uh, se oplaja zelo hitro. Ženske 90 odstotkov uh, vseh prihodkov v družini uh, prinesejo na podlagi enakih uh, naložb, kakor v uh, deklice in tako naprej in tako dalje. Torej, treba je povdariti, da ko gre za trajnostni razvoj, se izplača okrepiti položaj žensk. Zato smo v resolucijo o tem novem globalnem okviru povdarili, da morajo ženske imeti ne samo enakopravnost, temveč morajo imeti osrednjo vlogo v tem akcijskem načrtu. Hvala. Hvala v imenu skupine socialistov in demokratov poslanec Franzolica. Predsedujoči, gospe in gospodje, glede na pomen dajanja uh, ženskam pravice, je treba povedati, da je to predpogoj za doseganje ciljev uh, Eh, trajnostnega razvoja za leto 2015. Ko bomo eh, inštrument eh, za razvojno sodelovanje leta 1900, 2017 ponovno ocenjevali, bomo ugotovili, da bo verjetno potrebno mm, nekaj sredstev pre, o, prerasporediti dva cilja govorita o pravica žensk. Najprej pospeševanje z enakosti spolov in tako imenovan empowerment žensk, torej dati moč in vpliv ženskam. Vendar eh, teh ciljev zaenkrat ne dosegamo. Tudi napredek v doseganju teh ciljev je zelo počasen v mnogih državah. Ocena, tega načrta za leto 2010 do 2015 kaže, da je treba spremeniti naše ukrepe in pristope. Potrebujemo ponovno odločenost službe za zunanje, za delovanje in komisije za naslednje obdobje. Zato je treba sprejeti ukrepe, ki bodo okrepili voditeljstvo, Eh, sodelovanje ženske in okrepili vlogo eh, ženskih organizacij v javnem in zasebnem življenju. Gre za odpravljanje razlik med, v plačah med ženskami in moškimi in tudi delovno okolje za ženske mora biti naša eh, prioriteta, ko gre za boljše pogoje. Preprečiti moramo diskriminacijo žensk na podlagi materinstva oziroma zakonske zveze. Tako da bodo ženske brez kakršnega koli pritiska lahko sodelovale v gospodarskem življenju. Naša zunanja politika, razvojno sodelovanje, eh, trgovina, človekove pravice, mednarodne zadeve, migracija in azilna politika in tako naprej, vse mora biti usklajeno z temi cilji. To velja tudi za sosedske in eh, države kandidatke za vključitev v Evropsko unijo. Vsi zainteresirani morajo sodelovati pri tem. Zlasti pa se moramo boriti proti posilstvu, ki se uporablja danes še marsikje kot eh, orodje prisile. Storilce takšnih eh, nagnusnih dejanj je treba pripeljati pred sodišče odločevalci bodo upoštevali vse to, samo če se bomo resnično zauzeli za doseganje bolj enake in enakopravne družbe za vse. Najlepša hvala. Multumesk, tom deputat. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo predstavnik skupine EKR, gospod Škripek. Hmm, gospod predsedujoči. Zelo dobro je, da Evropska unija pomaga državam v razvoju, vendar pa z našo razvojno pomočjo usiljujemo našo politiko o enakopravnosti med spoloma. Zelo pomembno je, da prisluhnimo papežu Frančišku, ki pravi, da moramo poskrbeti, da države v razvoju dobijo najosnovnejše, kot so prebivališča, zemlišče, vodo, hrano, ne pa da jim usiljujemo naše stereotipe, moramo spoštovati njihovo pravo, njihove tradicije v tretjih državah. Ne moremo jim usiljevati naše ideologije, naših animali in načinov življenja. Evropski parlament in druge mednarodne inštitucije morajo spodbujati resničen razvoj za vse. To mora postati tudi leitmotiv te inštitucije, ki mora zagovarjati spoštovanje osnovnih človekov pravic. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde ima besedo gospa Besera Basterčeja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Šmit, gospod eh, Stiljan Nides. Agenda trajnostni razvoj 2030. Krepitev vloge žensk in. Deklic, to je cilj številka 5. Ženske prezajo več kot polovico prevalcev zemlje so bolj narljive, ko gre za revščino, varnost, podnebne spremembe ali pomankanje zdravniške oskrbe. To ni samo temeljna soboščina, ampak tudi del sveta, ki si ga želimo. Del, ki bo enakopraven, ki bo bogat. In uh, to agendo je podpisalo zelo veliko držav. Zelo pomembno je, da posodobimo ta akcijski načrt. kajti to je okvir za doseganje ciljev, ki smo si zastali pred dvema tednoma. Moramo preprečiti kakršnokoli obliko nasilja nad ženskami in dekleti. To je ključnega pomena. Ena tretjina žensk na svetu, med njimi tudi evropejke, trpijo zaradi spolnega, fizičnega ali psihološkega nasilja v času življenja, samo zato, ker so ženske. Poleg šestih milijonov, ki smo jim že izboljšali situacijo, prosim komisijo, da ratificira konvencijo z Istanbula. Ključ za izboljšanje situacije je izobraževanje in šolanje ženske lahko izboljšajo svoje situacije preko izobrazbe. Treba se stročiti prez na ženske in na deklice in da te dobijo pravo izobrazbo. To je ključ za trajnostni razvoj. Zato je treba vzpostaviti globalni sklad za izobraževanje eh, žensk, zato da bomo lahko izpolnili tudi četrti cilj in to je vključujoč šolski sistem, ki bo vključeval vse tako, kot pravi gospod Izaks v Združenih narodih, da, tisto, da če bomo zajamčili šolanje žensk, bomo resnično zagotovili tisto, kar si želimo. Če bomo šolali deklice, bodo to razumeli tudi dečki. Najlepša hvala. V imenu skupine Gue Engel ima besedo gospa Sanchez Caldentej. Minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Enakopravnost med spoloma je temeljna vrednota in ena od osnovnih načel Evropske unije. Vseeno pa je plača 30 odstotkov manjša pri ženskah kot pri moških. Manj žensk dela kot moških in ena tretjina žensk trpi zaradi nasilja. Eh, fizičnega ali psihološkega, zaradi tega, ker so ženske. V praksi ženske nimamo enakih pravic kot moški. Ocena prvega akcijskega načrta kaže na to, da obstajajo pomankljivosti in pomankanje politične volje. O poročilu bomo glasovali o akcijskem načrtu za enako spolov in zato bomo to podprli, ker je ambiciozen. Treba je podpreti krepitev vloge žensk v vseh politikah, tudi ko gre za razvojno politiko. Treba je odpraviti vse ovire za enakopravnost med moškimi in ženskami. Treba je odpraviti socialne in gospodarske ovire ki povzročajo, da so ženske pahnjene na rob, v prekernost, v revščino. Konec naj bo varčevalnih ukrepov. Ženske so najbolj prizadete zaradi tega. Treba je zagotoviti pravico do, spo, do splava, ki naj bo prost in brez plačen. Brez te pravice ne bo enakopravnosti. Dovolj je te komunikacije, ki ne govori o tem, ki kar podpira cel kolegi komisije. Brez teh temeljnih soboščin bomo zavedno ostale drugorazredne državljanke. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih gospod Žordi Sebastian. Gospod predsedujoči. Zelo žalostno je, da vidimo to dvorano tako zelo prazno. To se je že prej zgodilo, ko razpravljamo o enakopravnosti, razpravljamo namreč um, ob koncu dnevnega reda v poznih urah, čeprav gre za zelo pomembno točko. Pozdravljamo to pobudo kot eno zelo pomembnih točk, kaj ti želimo izkoreniti zapostavljeno žensk po svetu in to želimo storiti ne samo v obliki lepih besed, ampak v praksi. Zaradi tega je ta pobuda zelo pomembna istočasno pa obžalujemo, da je to besedilo delavni dokument in nima oblike uradne komunikacije komisije. Ravno tako nismo zadovoljni s tem, da se je jasno ne opredeli, kako se bo ta načrt financiral in da nimam posebnih sredstev za enakopravnost med spola. Besede niso dovolj. To je korak naprej, vendar pa je pred nami še veliko. Podpiramo to besedilo, pozdravljamo poročevalko, vendar pa želimo še več, več proračuna, več eh, prakse in več konkretnih ukrepov. Enakopravst med spoloma mora biti politika, ki je vključena na vseh področjih komisije. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ENF ima besedo gospa Tročinski. monsieur le président chers collègues hvala lepa gospod predsednik kolegice in kolegi še enkrat je eh, pred nami eh, poročilo ki kaže kako eh, še enkrat razpravljamo o ženskah z vidika po eni strani obsojamo nasilje nad ženskami po drugi strani tudi razlike v plači vendar pa pri tem pozabljamo bistvo. Veseli bi bili, če bi imenovali tiste države in regije, kjer se dogajajo eh, ta eh, nasilna dejanja. Tem je treba poslati to sporočilo. Kaj ti eh, ta nasilja se dogajajo v tistih državah, kjer prevladuje islamski fundamentalizem, tudi v Evropi. Naj citiram eh, imama iz Bresta. To je pisalo v več eh, časopisov. Če ženska brez eh, časti, torej brez eh, rute, stopi na ulico, naj se ne čudi, da jo moški zlorabljajo. Vaš utopična želja je cela svetlobna leta od realnosti, kajti še vedno smo priča nasilju. Eh, vsem drugim oblikam eh, življenja nad ženskami. Eh, ne, ne smemo pozabiti na islamsko državo in podobne organizacije, kot so Boko Haram. To so močne organizacije, vendar pa so eh, eh politiki Evrope in ZDA so odgovorni, kajti eh, naj se. Eh, naj povem nekaj besed o, eh, Peter, eh, o Sankt Petersburgu, kjer sem bila ravno kar na sestanku. Eh, bilo je zastopanih veliko podjetij in eh, dru, eh, družb in združen. Ti ljudje so eh, govorili o vseh oblikah nasilja, ki se dogajajo nad ženskami. Kot so eh, fizično eh, mučenje, Eh, potem eh, posilstva in podobno, tako da te ženske ne bi nikoli več mogli redili. Te ženskam je treba pomagati v njihovih državah in pomagati njihovim vladam, da se bojijo proti eh, terorizem. V poročilu zahtevate tudi specifične okrepe, da bi okrepili pravice LGBT. Mislite, da države v razvoju res potrebujejo ravno to in kako daleč boste šli v svojem imperialističnemu fantaziranju. Gospa eh, poslanka, hvala lepa, sedaj gospa Julie Garl. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma podpiram akcijski načrt za krepitev vloge žensk in pozdravljam akcijski načrt za enakost spolov. In Rada bi videla, da bomo podprli in spodbudili tudi sprijetje tega poročila v komisiji. Mi želimo dati, staviti ženske in deklice v središče razvojne politike. Mislimo, da to vpliva na rast, na odpravljanje revščine in za doseganje ciljev tisočletja. Čeprav pozdravljam prenova akcijskega načrta, imam nekaj zadržkov nisem najbolj zadovoljna z tem prekomernim povdarjem informa informacij in metodologije, raje bi videla, da se naša sredstva porabi za resnične ukrepe. Popolnoma se strinjam s tem, da se osredotočimo na doseganje rezultatov. Podpiram tudi pristop, Združenega kraljestva, ki povdarja, da je treba okrepiti vlogo žensk v praksi. To je najpomnejši vidik. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Burder. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, Linda McKeven, za upravljeno delo. Vedno smo bili mnenja, da je za enakopravnost v Evropi pomembno tudi doseganje enakopravnosti med spoloma. To je pomembno tudi za države v razvoju. Kar še toliko pomembno pri doseganju ciljev cilje tisočletja. Ženske ne smejo biti žrtev nasilja, ne smemo dopustiti, da ženske postanejo žrtev spolnega nasilja v Nigeriji, v Kongu, v rokah Boko Harama in tako dalje. Zelo žalostno je, da je veliko nosečnosti posledica tega nasilja. In treba je ponuditi varen splav kot druge možnosti. Treba je zagotoviti ti svetovanje in pa uživanje spolnih in reproduktivnih pravic. To je ključnega pomena za uživanje spolne svobode in krepite vloga. Treba je dopustiti dostop do eh, reproduktivnega zdravja in če je nujno tudi do varnega splava. To je nujno potrebno za tiste ženske, ki živijo v konfliktnih območjih in tisti, za tiste, ki bežijo od nasilja. Najlepša hvala. Uh, e. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospa Ferenca. Najlepša hvala, gospod predsedujoči v skladu s pogodbami Evropske unije in strategije Evropske unije, zato da bomo dosegli naše cilje eh, razvoja, razvojne politike za do leta 2013. 30 je pomembno, da Evropska unija sprejme in se boroži sredstvi za doseganje drugega cilja na ravni Evropske unije in držav članic. Trenostni razvoj, kaj pomeni? To pomeni, mm, da moramo izboljšati službe, ki, storitve, ki damo na voljo ženskam in deklicam, da lahko ženske opravljajo visoko kakovostna dela in da dobimo kazalnike, ki bodo ocenjevali enakopravnost med spoloma. Tako bomo lahko sprejeli takojšnje ukrepe na podlagi teh kazalnikov. To je pravo izhodišče. V južnih evropskih državah bi morali ovesti takšne kazalnike tudi na regionalni ravni, zato da bi lahko resnično sprejeli učinkovite ukrepe. V okviru trajnostnega razvoja pa obstaja tudi pravica do razvoja. To se imenuje pravica do sodelovanja in do partnerstva v državah v razvoju. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na sklop KHDI. Dva govornika imamo. Prva. Oziroma prvi je na vrsti gospod Sram. Najlepša hvala. Načrt ki smo ga imeli od leta 2010 do 2015, je služil za razvoj nove politike na področju razvoja razvojne pomoči. Še vedno je treba okrepiti te politike, druge pa je treba prilagoditi. Ta akcijski načrt, ki ga bo imeli v obdobju 2015-2020, mora biti velikopotezen, ki bo pošteval eh, spremembe in multikulturno resničnost, ki bo vključeval vse politike, ki jih treba prilagoditi eh, z našo vlogo in to je, da zagovarjamo enakopravnost med spoloma tudi drugot. To mora biti sestavni element vseh naših politik in akcijskih načrtov treba je upoštevati tudi trgovinske dejavnosti in spodbujati pravično trgovino, zagotoviti razvoj na terenu in zagotoviti gospodarske in socialne pravice. Najlepša hvala. Uh, obrigado. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Marijas. Pa je kjeno šofilina katapulta. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Evropska unija se mora boriti proti diskriminaciji eh, žensk na delovnem mestu. Zagovarjati moramo osebajni žensk v državah v razvoju. V času gospodarske krize, kot jo doživljamo sedaj, vidimo, kako je vedno več diskriminacije do žensk pri plačah in tudi pri brezposelnosti. Brezposelnost ženske je namreč dosti višja kot brezposelnost moških. V revni Grči zaradi vrčevalnih ukrepov so ženske prve žrtve krize. V prvem četrtletju leta 2015 je brezposobnost eh, žensk dosegla več kot 30 odstotkov, moški, brezposobnost moških odstotkov. Države članice morajo odpraviti razlike v plačah med moškimi in ženskami po svetu, kot tudi pri penzijah. Treba je zagotoviti tudi spoštovanje pravice, pravic žensk ko gre za martelinstvo in da se jih ne sme odpustiti z delovnega mesta med nosečnostjo. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo komisija. Gospod Stilanides, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital zopet mojo drago kolegico Lindo McKeven, za prizadevanje na tem zelo zahtevnem področju. Istočasno bi se rad iskreno zahvalil za to zelo koristno razpravo v težkih časih, kar kaže na eh, bližino naših stališč in ambicij, ko gre za izboljšanje življenj žensk in deklic v naših partnerskih državah. Upam, da smo vključili vaša najpomembnejša vprašanja in zahteve v novi akcijski načrt in da bomo lahko nadaljevali z dialogom v času izvanja. Rad bi se zahvalil tudi za vaša prizadevanja na splošno, ko gre za vprašanje žensk. Se posebej letos, ko praznujemo 20. obletnico akcijskega načrta iz Pekinga o 50. obletnici resolucije Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti. To smo sprejeli v agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in to je, da ne smemo nikogar postiti zadaj, še posebej ne žensk in deklic, če lahko dodam. V agendi 2030 imamo univerzalen okvir z zelo velikopoteznimi cilji, ki poudarjajo vlogo enakopravnosti med spoloma in krepitve vloge žensk, kar je ključnega pomena za doseganje trajnostnega razvoja. To je povdarila tudi Evropska unija pred dvima tednoma v New Yorku in to je, da želimo živeti v svetu, kjer se zahteva pravice za ženske in deklice, kjer se jih spoštuje povsod in kjer jih spoštujejo vsi in kjer vsi lahko izpolnejo svoj potencial in da lahko prispevajo k bolj pravični družbi za vse. Komisija in služba za zonanje dejavnosti si prizadevata da bo ta obljuba postala realnost z učinkovitim izvajem novega okvira za ženske v partnerstvu z vsemi evropskimi inštitucijami, z državami članicami, z našimi partnerskimi državami, civilno družbo, organizacijami, mednarodnimi organizacijami, podjetji in z vsemi drugimi deležniki. V komisiji računamo na vas, da boste naš ključni partner. Najlepša hvala za pozornost. Evharisto. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena.